So, herzlich willkommen zu unserer letzten. Lepo pozdravljeni na zadnji seji našega odmora v letošnjem letu. Glede dnevnega reda naj povem, da je prišlo do maše zamenjave. 11. točko bomo zamenjali z 10. Razlog za to je razpoložljivost poročevalcev. Danes eh, je tu še na dnevnem redu še druga točka. Tolmačenje pa je na voljo vseh jezikih, razen v finščini, malteščini, hrvaščini in gelščini. Potem je tu še več krajših eh, sporočil mm, glede obisko delegacije v preteklih tednih. Najprej je bila tu delegacija, ki je obiskala nizozemsko, na to bo Na to smo imeli priložnost pregovoriti o prednostnih nalogah eh, za nizozemsko predsedstvo. Gre za pravično mobilnost ehm, in svežen, ki naj bi ga sprejeli. So pa se prioritete spremenile, tako da bo še ta teden potekal pogovor glede preusmeritve prednostnih nalog nizozemskega predsedstva. Govora je bilo tudi o boju proti revščini in o socialni vključenosti. Spregovorili smo tudi o vprašanjih povezanih eh, z varnostjo in zdravjem eh, pri delu, predvsem, ko gre za izpostavljenost, izpostavljenost nevarnih snovem. Več pa informacij pa imate na voljo v pisni obliki. Prav tako je prejšnji teden obiskala delegacija predstavništvo mednarodne organizacije delala v Ženevi. Šlo je samo za enodnevni obisk in delo je bilo zelo intenzivno intenzivno. Predvsem smo se ukvarjali z integracijo beguncev na trg dela. Šlo je tudi za delo Mednarodne organizacije za delo v Grčiji in za vprašanje digitalizacije z vidika prihodnih delovnih mest. To gre za zanimivo temo in na naslednjem letnem zasedanju bo MOD pripravila tudi resolucijo, ki se nanaša na dobavne verige, supply chains. Dotaknili se bodo tudi družbene odgovornosti v povezavi s tem. Naš odbor bo verjetno imel ob tej priložnosti priložnost eh, sodelovati. Isti teden je ena izmed delegacij obiskala tudi Portugalsko in spregovorili smo o situaciji na področju socialnih zadev in zaposlovanja v, na Portugalskem. Toliko torej o obiskih delegacij. Poleg tega je potegala prejšnji teden tudi misija v okviru spremljanja, nadaljnega spremljanja resolucije glede Grčije. Več o tem pa bomo imeli priložnost razpravljati na sestanku koordinatorjev. Nadaljna obvestila. Mm, Po sestanku koordinatorjev bomo danes eh, zvečer na tretjem, eh, v tretjem nadstropju imeli mm, božično zabavo, tako da ste vsi prav lepo povabljeni na ta dogodek. Tako, sedaj pa prihajamo eh, na proračun. Pod to točko bomo strnili vse razrešnice, ki se nanašajo na področje zdravja in varnosti podelo in socialnih zadev. Tu gre za institucije, kot so ETF, Eurofound, EOŠA in SEDEFOP, um, gospoda Kaze pa ni in Žorž Bach bo spregovoril na mesto njega. In... Najlepša hvala. V imenu gospoda um, Davida Kaza bo namreč spregovoril, ker uh, danes um, se namreč ni mogel udeležiti danes klasične popovdanske. Se bom poskusil predstaviti zadevo v angleščini, ker je kolega pripravil svoje komentarje v angleščini. Naš odbor bo pripravil namreč šest mnen glede razrešnic za leto 2014, ko gre za tretji razdelek poračuna, ko gre za izvršne agencije in postopke za razrešnico, ki se nanašajo na agencije, ki spadajo na področje zaposlovanja. Kot ste omenili, gre tu za ETF. Pa, Fedefop, Eurofound in EU OSA. Gre torej za nadzor izvrševanja evropskega proračuna um, strani agencij. Pričakuje se, da so mnenja dolga um, največ eno stran. Tako da tu gre uh, za različna mnenja, ki jih je treba obravnavati. Najprej je tu mnenje, ki se nanaša na razrešnico glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za finančno leto 2014. To mnenje na splošno odraža ugotovitve iz petega in šestega poglavja letnega poročila računskega sodišča glede izvrševanja proračuna v letu 2014 v sodelovanju seveda z institucijami in upoštevajoč njihove odgovore. MSP-ji so ugotovili nekatere napake pri pripravah eh, in izvrševanju proročila za leto 2014. Vendar pa pozdravljamo to, da so se sedaj uvedena poenostavljena pravila za MSP-je tu gre za ključno področje pritegvitne sodelovanja MSP-ja pri ustvarjanju rasti in delovnih mest. Tu gre za poenostavljene postopke pri pridobivanju mnen. Ta vidik je izpostavljen zato, da bi zmanjšali upravno breme za upravičence. Komisijo pozivamo, da upošteva priporočila računskega sodišča, zato da bi zagotovili, da izvrševanje evropskega proračuna prispeva k zagotovanju glavnih ciljev iz Evropske strategije 2020 na področju socialnih zadev in zaposlovanja. Sedaj pa še poročila glede štirih agencij Evropske unije. Najprej to je Evropska fundacija za usposabljanje, ETF. Ta je dobre zastopana in predvidena učinkovitost te agencije je več kot 97 odstotna. Z vidika strateških ciljev, ki se nanašajo na poklicno usposabljanje in izobraževanje. Odstotek dodelitev je tu zelo visok, bi ga pa lahko prilagodili in zagotovili tudi boljšo finančno oceno v prihodnje. Določeno mero fleksibilnosti pa bi prav tako morali zagotoviti zaradi dinamičnega okolja, v katerem deluje agencija ETF. Predvsem v letu 2014 je prišlo do spreminjajočih se eh, situacij zaradi situacij v državah, ki, dela, ki so del Evropskega instrumenta sosedstva. Eh, Eurofound je druga organizacija, ki je zelo dobro izkoristila svoj proračun. Močno prispeva pri podpornih uh, ukrepih, ko gre za zmanjševanje brezposelnosti mladih, naprimer. Prav tako gre uh, za usposabljanje in zagotavljanje veščin ter analizo. Ugotovili pa smo, da je prišlo do resnih zamud pri m, mm, delu tega centra, uh, kar onemogoča popolno uporabo mm, zgradbe, v kateri se nanaša, nahaja Eurofond. Eurofond eh, ključno prispreva tudi k razvoju politik in njegovo strokovno podkovanost uporabljamo pri oblikovanju evropskih politik. Ključni kazalniki, uspešnosti kažejo na veliko prepoznavnost in pomembnost raziskav Eurofounda. Upoštevati pa je treba tudi, da se Eurofound osredotoča sedaj tudi na delo na področje brezposobnosti, tako da pozdravljamo priporočila sodišča glede fizičnega inventarja in beleženja nepremičnin. Tako da bi radi pozvali tudi k sklenitvi jasnega sporazuma um, v državi gostiteljici, zato da bi zagotovili ustrezno delovanje centra. Tudi delo EU-OŠA e ocenjujemo pozitivno, to velja tudi za izvajanje proračuna in finančno stanje. To je bilo prvo leto, ko je začel veljati večletni finančni okvir za agencije, ki za objema leta od 2014 do 2020. To je pozitiven znak tudi iz vidika rezultatov agencije. Dosegajo cilje, ki so si jih zadali za prvo leto večletnega okvira. Pozdravljamo tudi sporazum o gostovanju s španskimi oblastmi. Kar se tiče izvrševanja proračuna, evropskih eh, agencij za finančno leto 2014. Finančno upravljanje in nadzor. Gre tu torej za poročilo, ki se nanaša na tri načrte komisije in se nanaša tudi na revizijo dela tripartitnih, tristranskih agencij Evropske unije. Zelo pomembno je, da ohranimo to tristransko naravo agencij. Sinergija in sodelovanje ter dopolnjevanje med temi agencijami so elementi, ki so zelo pomembni in bi jih morali povdariti ter ohranjati. Rad bi izpostavil še, da je rok za vložitev predlogov sprememb 15. Eh, december 2015. Hvala. Žož. Najlepša hvala, Žož. Kratko in jedrnato. Hvala. Gospod Pirinski za SND, prosim. Najlepša hvala, predsednik. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za upravljeno delo in za osnutke mnenja. Njegovi predlogi so primerni, tudi ko gre za predlog glede razrešnice komisiji in tudi za decentralizirane agencije. Poleg tega bi rad omenil še nekatere točke, ki se mi zdijo pomembne. Kar se tiče razrešnice, ki jo podeljujemo za proračun komisije. Tu je treba izpostaviti relevantnost poenostavitve. Predvsem pozitivne učinke poenostavljenih in manj stroškovno obremenjujočih ukrepov. Nekateri področja politik so namreč eh, bolj primerna za zmaševanje proračunske obremenitve in države članice bi morali to izkoristiti. Bi pa morali zagotoviti organom upravljanja smernice za to, da bi lahko dosegli cilj, ki znaša 50 odstotkov znižanja stroškov do leta 2020. Prav tako pa bi morali spodbujati države članice, da ne uvajajo tako imenovanega gold platinga, torej prekomernega urejanja. To velja predvsem za področje socialnih vprašanj, zaradi tega, ker pride tako do dodatnih obremenitev za vse odeležene, pa tudi možnost, da stopnjo napake se poveča. Tako da bi pozvali član, države članice, da uporabi program Arahne, in uh, poleg tega bi morala komisija še naprej zagotavljati tehnično pomoč in smernice za države članice za pravirno izvajanje m, mm, proračunskih pravil in, in spodbujalo s tem korektno izvajanje in črpanje sredstev iz evropskega proračuna v obdobju od 2015 do 2020. Treba je torej zagotoviti sodelovanje komisije. V poročilu sodišča je omenjeno tudi, da je prišlo do večje stopne napake, ko gre za področje zaposlovanja in socialnih vprašanj v primerjavi z obdobjem za 2013. In sodišče pravi, da bi bila stopnja napake nižja, če bi nacionalni organi uporabljali relevantne informacije, ki so jih prejeli, preden so poslali zahtevke za plačila komisiji. Tako da bi morali ustrajati pri tem, da nacionalni organi bolje izvajajo nadzor, ne pa da na to zahtevajo poročila za neustrezno izterjene zneske. Bolje bi morali torej spremljati izvajanje. Države članice bi morale upravičencem hitreje nakazovati sredstva v skladu z roki, ki so predvideni v uredbah. Pri doseganju ciljev do leta 2020 glede področja zaposlovanja in socialnih zadev si obetamo, da bodo oblikovani boljši kazalniki uspešnosti v državah članicah in upamo, da bomo dobili rezultate do konca prihodnega leta. Podali bomo nadaljne pripombe in komentarje glede financiranja in spremljanja financiranja evropskih institucij. V tem kontekstu pozdravljamo časovni načrt in ukrepe, ki jih je komisija sprejela v letu 2014. Nekatere agencije pa niso upoštevali teh ukrepov, tako da predlagam, da bi tiste agencije, ki niso sprejele širšega okvira, mm, podprli, da to storijo. Kar se tiče strategije boja proti goljofijam, bi morali agencije podpreti, da čim hitreje sprejmejo to vrstne strategije. Pozdravljamo pa tudi smernice, ki jih je podala komisija glede boja proti goljofijam. Poleg tega bi morali zagotoviti smernice glede izvedbenih pravil, ki veljajo za m, mm, agencije. Morali bi zagotoviti večjo poenostavitev, zato da bi prihranili na času in uh, verih. Prav tako bi morali spodbojati tesnejše sodelovanje med komisijo in agencijami. Treba bi bilo upoštevati tudi komentar sodišča glede visokega prenosa odobritev za obveznosti v prihodnje leto rezultat eh, oziroma pojav tega je posledica okoliščin, ki niso v rokah agencij. Prav tako bi morali upoštevati, spodbujati boljše upoštevanje pravil za javno naročanje. Veseli smo, da lahko komentiramo izvrševanje proračuna strani Evropskih agencij za leto 2014, tako da lahko imamo priložnost razglabljati o razlogih za izvrševanje proračuna za agencije. Predvsem, ko gre za ETF, bi si želeli, da bolje uskladi svoje delovanje z Evropsko investicijsko banko in uskladi pristop eh, do tretjih držav. Kar se tiče centra za usposabljanje, ne pri, si ne. Ob, obetamo, da bo prišlo do sprememb, ko gre eh, za stanje beguncev. Bi pa to morali upoštevati pri nadaljnih eh, usposabljanjih, ki jih bo v pripravil ta centr. Se pa veselim nadaljnega eh, dela s pripravljancem mnenja in pri, eh, poročevalci v senci pri pripravi teh razrešnic. Hvala. Bažija. An. Gospod Baži, Bašir oziroma gospod Gerike za EKR, prosim. Hvala, predsednik spregovoril bom v imenu gospoda Veširja. Veseli smo, da je stopnja napake letos nižja. Se pa bojim, da ta stopnja napake še vedno ni dovolj nizka. Zaskrbljujoče je, da se je na področju socialnih zadev in zaposlovanja stopnja napake povečala. Tako da se pridružujem zahtevi gospoda Kaze, da bi morali zmanjšati število nepravilnosti na tem področju. EKR se veseli prihodnjega poročila glede pobude za mlade in eh, jamstva za mlade. Menimo namreč, da teh sredstev nismo najbolje izkoristili, nismo zagotovili dobre uporabe dakoplačevanskega denarja. Prav tako bi radi zagotovili upoštevanje MSP-jev. To so namreč glavni motori za gospodarsko rast in morali bi zagotoviti, da tudi ti prejmejo ravno tako veliko sredstev za nadaljni zagon kot veliki akteri. Žal pa trenutno ni dovolj priložnosti za sodelovanje tovrstnih akterjev v obzorju 2020 in eh, tudi Evropski sklad eh, za razvoj podrželja mm, prinaša seboj velike napake, tako da je treba najti imeti dober sistem za zmanjšanje števila napak, pri tem pa ne bi smeli otežiti sodelovanja MSP-jev v tovrstnih projektih. EKR si želi oblikovati politiko na podlagi rezultatov, tako da bi radi pozvali k tovrstnim spremembam. EKR glede agenciji meni, da morajo že obstoječe agencije delovati čim bolj učinkovito. Zdi pa se nam, da vseeno še vedno prihaja do velikega prekrivanja pristojnosti med eh, agencijami. Naprimer, naj tu mm, navedem Evropsko agencijo za razvoj poklicnega usposabljanja in uh, Evropsko fundacijo za usposabljanje. Tu gre naprimer za dve agencije, ki bi jih lahko enostavno združili za to, da bi eh, zmanjšali finančno bremenitev. EKR er bo torej predlagala nekaj predlogov sprememb glede tem, ki sem jih omenil. Najlepša hvala v mojem imenu in v imenu gospoda Baširja. Marjan Harkin se opravičuje v imenu Alde, tako da lahko spregovori Lynn Boylan, ki pa je ni tu, niti nekoga drugega ni tu. Gospod Mesarič prav tako ni prisoten, EFDD pa ni imenovala poročevalca v senci. Za ENF Dominik Martan tudi ni tukaj, tukaj, tako da bomo predali besedo predstavnici komisije. Thank you very much for the, for the floor, Mr. Najlepša hvala za besedo, predsednik. Čisto na kratko se bom oglasil v imenu komisije. Dotaknil se bom torej vprašanj povezanih z, razrešen, z razrešnicami komisije, kolegi pa bodo spregovorili v imenu agencije. Prihajam iz GD za zaposlovanje in sem pristojen za vprašanje razrešnic rad bi pozdravil osnutek mnenja poročevalca. Po našem mnenju poročevalec eh, dobro izpostavlja glavne težave, smo, na katere smo naleteli tudi mi na našem področju delovanja. In na kratko bi podal komentarje glede dveh točk, ki se omenjata v osnutku mnenja. Najprej bi rad povdaril, da se popolnoma strinjamo s potrebo po nadaljni poenostavitvi, kar se tiče uporabe poenostavljenih stroškovnih možnosti. Predvsem, ko gre za eurofant, kot je dejal gospod Pirinski. Prav tako je to ustrezno odraženo v osnutku mnenja. Tako da v osnutku mnenja sicer prav izpostavljate, da z poenostavljenimi stroškovnimi zmožnostmi zmanjšujete obremenitev in ovire, po našem mnenju to prispeva tudi k manjši možnosti za napake. Obenem pa bi radi, da se še bolj osredotočimo na izvajanje in na rezultate, zaradi tega, ker celotna metoda temelji na doseganju rezultatov. Druga točka, ki jo prav tako pokriva osnutek mnenja, pa se nanaša um, na cilje in na izvajanje. To je močno povezano z razrešnico in predvsem z cilji iz Evrope 2020 in Evropskega semestra. Tako da naj povdarim, da po našem mnenju, vsaj kar se tiče Evropskega socialnega sklada, smo dosegli velik napredek v preteklih letih. Evropski socialni sklad pa je z vidika področja uporabe zelo usklajen z prednostnimi na nalogami na področju zaposlovanja in socialnih eh, zadev v okviru programa Evropa 2020. Tako da zelo resno jemljemo opozorila računskega sodišča. Letošnje poročilo se bo tesneje osredotočala tudi na ta poročila. Črpali bomo iz teh priporočil, zato da bi še izboljšali osredotočanje na cilje v prihodnosti, torej v tem in v prihodnjem finančnem obdobju. To sta to torej dve izmed najpomembnejših pripomb, ki sem jih želel podati glede osnutka mnenja. In um, če kolegi želijo, lahko sedaj prevzamejo um, besedo v imenu agencije, drugače pa so bile to pripombe komisije. Inen. Najlepša hvala. Tudi kolegom bi rad predal besedo, če želijo spregovoriti. Bi še kdo kaj dodal v imenu komisije? Ne? Dobro, prav. Rok za predloge sprememb je torej 15. december opovdne ob 12. Tako da prosim, bodite pozorni do, na to, ne do konca dneva, ampak do 12. 25. januarja bomo glasovali o tem. V odboru KONT pa bo glasovanje potekalo 23. in 24. marca. Potem prehajamo sedaj na situacijo v sredozemlju in na potrebo po določanju skupnih ciljev glede migracij. Poročevalka v senci je gospa Elizabet Morašati. Prosim. Merci infiniment, monsieur le Res hvala lepa, gospod predsednik. Torej, to je poročilo o situaciji na sredozemljem potrebujemo globalne pristope Evropske unije glede migracij. To je ne na lastno pobudo našega odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, za odbor Libe. Roberta Mecola uh, iz IPP, e uh, eh, torej iz Malte in pa Kašeptu iz SND, citali, pa sta poročevalca za odbor Libe v tem primeru. Torej, kako naj se politično lotimo tega poročila? Najprej naj povem nekaj temeljev za to, torej šestih je. Kot prvo, eh, želim pripraviti to mnenje, ki bo koristno, realistično in konkretno. Potem druga točka, drugi stebr. To poročilo mora vključevati temelje vrednote Evrope. In ene izmed teh je tudi solidarnost. Potem tretja točka to poročilo mora biti uravnoteženo. Ne smemo iti v kakšne skrajnosti, kajti to v bistvu potem lahko zlorablja te migracijske tokove v politične namene. To mislim, da je sedaj zelo pomembno podariti, gospod predsednik, torej še enkrat ne to izpostavim. Potem četrta točka. Politični cilj tega poročila je, da poiščemo rešitve, s katerimi bi se odzvali na najbolj občutljiva vprašanja, ampak bi bilo pa eh, nevarno, če se izognemo naslednjemu vprašanju in sicer, kako begunce in migrante vključiti na trg dela v Evropski uniji, ker ti Evropski trg dela je še vedno v krizi. Tudi to je problem. Torej, to sta dva dejavnika. Na eni strani seveda želimo solidarnost in pa vključevanje teh ljudi v družbo, na drugi strani pa je problem v tem, uh, da smo še vedno v krizi eh, in zaradi te krize trpijo naši državljani Evropske unije. Potem kot peto, ne moremo reči samo to, da bomo pač tukaj sprejeli ljudi, ne da bi obenem vedeli, kako jih umestiti v družbo oziroma kam jih sploh dati, tukaj ne gre toliko za načela, v redu, lahko rečemo, načelo je to in to, ampak za tem potrebuje neko bolj konkretno vizijo, kako to potem uveljaviti v praksi. Pa še kot zadnje, to poročilo mora poštevati tri različne tipe posameznikov iz migracije. Torej, zelo pomembno je, da stvari ne mešamo med seboj. Torej, na eni strani imamo begunce, statusom begunca, na drugi strani imamo potem eh, prosilce za azil in pa potem še ekonomske migrante. Torej, to so tri skupine. Gospod predsednik, to je teh šest točk in to je bil okvir za naš način razmišljanja. Najprej prva točka. Torej, komisija je sprejela zelo ambiciozno agendo, program za migracije v Evropi in torej želimo, da je tudi svet enako ambiciozen tako da bomo vsi skupaj dosledni tukaj. Potem druga točka. Še enkrat opominjamo na naslednje. Tukaj imamo to migracijsko krizo v Evropski uniji in predvsem je na dolgi rok problem, kako jih integrirati. V redu, um, ne moramo sedaj odpreti meja, sprejeti ljudi sem in potem ne vedeti, kako jih vključiti v družbo v Evropi. To pač ne gre. Zato želimo od komisije, da oblikuje konkreten načrt. Ta mora upoštevati tudi politiko vključevanja v družbo in pa v gospodarstvo Evropske unije. Potem kot tretje. Nujno je treba upoštevati podatke v zvezi s trgom dela. Imamo mehanizem za preselitev. Kaj ti tukaj ne smemo poslabšati trenutne politične in pa socialne situacije. To velja za ozemlja in pa za prebivalce. Treba gotoviti, kakšen bo učinek teh ukrepov na daljši rok na našem ozemlju. In to se mi zdi še posebno zelo pomembno. Torej tudi v svojem volilnem okrožju se vse skozi soočam s tem vprašanjem. Torej, tukaj gre za neko realnost, ki jo treba poštevati. Potem kot četrto, gospod predsednik. Komisija meni, da ne prejudiciramo uporabe, oziroma ne uporabe socialnega sklada, mm, oziroma drugih sredstev. To je tudi lahko uporabljeno pri tej integraciji, torej Eh, Evropski socialni sklad je lahko način sofinanciranja teh projektov za poklicno vključevanje teh beguncev v evropsko družbo. Torej, to je možno. Ampak je pa treba biti tudi previden, pozoren. Če bomo uporabili ta sredstva, je treba vedeti, da to ne bi smelo poslabšati sofinanciranja tistih projektov, ki koristijo našim evropejcem, ki potrebujejo tudi ta ISF, e kajti tudi oni potrebujejo ta sredstva zato, da se vključijo v življenje, v družbi in pa v podjetjih. Torej, tukaj je veliko projektov, naprimer za integracijo mladih, žensk na trg dela, potem starejših na trg dela in podobno. Potem peti element od komisije želimo, da skupaj z državami članicami oblikuje sistem, s katerim bi pospešili priznavanje diplom in ekvivalentov teh diplom. Tukaj gre za populacije beguncev, ki so pogosto izobraženi, ampak druge ne tukaj, torej izobraženi so v drugih izobraževalnih sistemih z drugimi standardi. Torej, te ljudi lahko vključimo na trg dela samo, če tudi priznamo njihove diplome in zato potrebujemo strezno politiko. Eh, torej za te begunce in pa migrante, tudi na tem področju priznava na diplom. Potem kot šesti element opozarjamo komisijo na nevarnosti, ki jih predstavlja nezakonito delo teh migrantov. Zato mislim, da moramo biti zelo jasni glede morbitnega sankcioniranja tistih delodajalcev, ki bodo najemali migrante na nezakonit način. Torej, treba spoštovati direktivo za sezonske delavce in pa zrapotitev, ampak um, torej, ne pa izven teh sistemov, potrebujemo bolj, bolj celosten način. Pa, te, pa še sedma točka. Zelo pomembno je upozoriti tudi na tvekanja za oboje, za zaposlene in za delodajalce. Če se podpiše delovna pogodba, ko imamo prosilca za azil in se zgodi, da se potem njegova prošnja za azil zavrne poznaje. In to bo pomenilo velike težave. Torej, če se najprej sklene pogodba in potem se ta prošnja zavrne. Zato moramo biti previdni tudi tukaj, moramo predvideti, kaj se lahko zgodi na takšnih področjih. Že vnaprej moramo vedeti, kaj se lahko zgodi. Pa še nekaj, od komisije želimo še to, da je čim bolj veliko potesna pri svoji reviziji direktive o modri karti, tako da bi bila ta direktiva čim bolj učinkovita in pa bolj brljiva, tako da bi vsem pritehnili res visoko kvalificirano delovno silo. Ta delovna sila potem lahko marsikaj prispeva tudi na evropski ravni, tako da uh, bi lahko za vse stvari izboljšali. Toliko glede našega načina razmišljanja. Kot rečeno, smo se osredotočili na nekaj glavnih stvari. Potem časovnica za um, predloge sprememb. 15. december je rok za ločitev predlogov sprememb. Mislim, da je prav, da skupaj sodelujemo, da izboljšamo to prvo podlago za skupno delo. sem vesela tega, da lahko sodelujem z vsemi poročevalci v senci iz vseh političnih skupin. Upam, da to poročilo, kot tudi druga poročila, eh, ki smo jih izvali prejšnji teden, eh, je takšno, da bo koristilo našemu skupnemu delu, tako da pokažemo, da naš odbor za poslovanje zna priti do soglasja in da zna doseči napredek pri teh vprašanjih, ki nas včasih tudi delijo med seboj. Ampak jasno pa je, da lahko tukaj damo nek politični zagon za celotno politiko Evropskega parlamenta za ta področja. Torej, na takšen način smo delali in če uh, imate vprašanje, prosim, ga povejte, bomo pa na vsak način delali v takšnem duhu. Hvala. Fin dank. Najlepša hvala.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 Hvala poročevalki za izvrstno opravljeno delo. Mislim, da ste nam predstavili zelo širok pogled na samo temo. In mislim, da je to eden izmed največjih izzivov, s katerim se sooča naš odbor. Pripravljamo torej zelo pomembno mnenje in um, tu preučujemo področje zaposlovanja in strinjam se s pripravljalko mnenja, sploh če upoštevamo Mm, dogodke v zadnjih mesecih. Naši odgovori, naše rešitve na težave, s katerimi se soočamo, pa niso zadovoljivi. Tako da je treba res preučiti razprave, ki smo jih eh, že imeli. Evropska komisija je ukrepala zelo ambiciozno. Predložili so predloge za zakonodajne akto in pogosto je bil svet tisti, ki se ni bil sposoben zoprstaviti izzivom, katerimi se sooča Evropska unija v luči prihoda več milijonov beguncev letos. Takšno je torej trenutno stanje in um, strinjamo se z vašimi obeti za prihodnost čisto iskreno je treba pač povedati, da je mm, naša obveznost kot obveznost mednarodne institucije, kot Evropske unije, pač ta, da se soočimo z odgovornostmi, ki jih imamo v skladu z Ženevsko konvencijo in da bi zato morali zagotoviti zaščito za begunce v Evropski uniji. Kar pa ne pomeni, da se bo to lahko zgodilo zelo enostavno zadeve bodo težavne z vidika vključevanja migrantov v družbo in v gospodarstvo, ampak če strnemo vrste, lahko dosežemo tudi ta cilj. Tako da bi rad izpostavil v tem kontekstu dve točki, se pa nasplošno strinjam z idejami, ki ste jih predstavili. Bi pa rad izpostavil še par vidikov. Najprej, treba je razmisliti o tem, kako bomo uporabili sredstva in kako lahko spremljamo njihovo uporabo. Osnutek mnenja pravi, da nič ne preprečuje uporabe Evropskega socialnega sklada. Ampak naš odbor ni najbolj jasen pri obrazložitvi. Ne moremo črpati sredstev iz eh, skladov, ki so pravzaprav namenjeni za najbolj ranljive akterje v družbi. Tu gre za zelo občutljivo vprašanje, kajti Mnenja smo, da se je treba boriti proti ekstremizmom. Težava pa je v tem, da čeprav so morda naši nameni dobri, da če bomo uporabili večji del Evropskega socialnega sklada za to, da pomagamo beguncem, ne da bi zagotovili več sredstev za ta sklad, potem bomo s tem morda zamajali pomoč, ki jo zagotavljamo za najbolj ranljive skupine ljudi v družbi in da bo prihajalo do konkurence med temi ogroženimi skupinami v družbi in begunci. Tako da bi morali zagotoviti več sredstev, da bi se izognili to vrstemu izigravanju teh družbenih skupin. Potem res je, da lahko storimo več, ko gre za zagotavljanje izobraževanja in učenja jezika. Tu so mehanizmi, ki nam omogočajo izogibanje koliziji različnih eh, verov. Tako da mislim, da lahko tu odigramo pomembno vlogo. Hvala, gospod Merike. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil gospe Moran Šatje za osnutek mnenja, ki ga je predstavila danes. Kot uh, poslanec uh, Evropskega parlamenta, ki prihaja iz Nemčije, m, poz, pozdravljam vaš pristop uh, do celostnega pristopa Evropske unije k migraciji. Morali bi odpraviti blokado sveta. Treba je zagotoviti zaščito uh, za prosilce za azil. Tisti, ki lahko prispevajo več, bi morali doži, uživati ugodnosti, tisti, ki ne, pa bi morali plačati podpiram tudi priložnosti za usposabljanje in za poslovanje migrantov. Moramo pa biti pred. Previdni pri ubesebitvi. Ni vsak migrant begunec in ni vsak begunec migrant. Treba je torej razlikovati med temi pojmi, kajti kako bodo drugače državljani zadeve razumeli. Cilj bi moral biti, da bi čim eh, več ljudem eh, zagotovili čim hitrejšo vrnitev v lastno državo. Tu imamo v mislih predvsem specifično situacijo v sredozemlju. Naj navedem eh, par elementov. Vsaka begunska družina, ki ne odide na nevarno pot v rokah tihotapcev, eh, je pozitiven element v zgodbi, tako da je treba zagotoviti varnejše kanale za prehod. Poleg tega je treba upoštevati tudi grožno, ki jo predstavljajo teroristi in ISIS tudi njihove domovine niso več varne. V pred nekaj tedni sem bil v begunskem taborišču v Jordaniji in eh, še danes eh, me pretrese, ko, mi, ko se spomnim zgodbe Mirjam, ki je bila v tem mm, tab, begunskem taborišču in je bila stara samo 13 let in upala na prihodnost kot zdravnica. Tako da, če želimo izpolniti te sanje, bomo morali mi zagotoviti priložnost za to um, um, deklico. Potem vloga Afrike. Usporedno sreča, poteka srečanje z državami AKP. In pravijo, da se v Afriki sedaj bijajo, združujejo Boko Haram in ISIS, tako da moramo biti previdni in upoštevati tudi ta vidik, ko govorimo o sredozemlju. Treba je zagotoviti močnejšo vlogo Evropske unije v sodelovanju z Afriško unijo, tako da je treba ukrepati. Enrique Calvé Chambon. Najlepša hvala, gospod Chambon. Monsieur le Président. Hvala, predsednik. Bom začel v francoščini. In potem naprej v španščini. Upam, da bomo obrakati kraten, kratek. Torej, najbolj bistveno izrazno stvari, ki jih je omenila gospa uh, eh, Rašartije. Torej, ona je predstavila to sporočilo torej tudi to, kaj se je zgodilo prejšnji teden, pa ta veliki dogovor. Torej ne bi govoril predolgo. Eh, res je, tukaj se pojavljajo določene bolj politične usmeritve, ampak kakorkoli že. To je res odlično delo gospe Morašovtje. To je po našem mnenju odlično, seveda kako pa ne podpreti takšnih eh, predlogov, oziroma to, kar pravi. To je res odlična podlaga za naše delo mislim, da to lahko potem um, še izoblikujemo v boljši predlog. Bi pa predlagal nekaj jezikovnih manjših sprememb, naprimer glede francoščine. Zato tukaj govorim francosko na začetku, torej, torej tukaj piše takole na začetku. Begunci bodo prišli v Evropo in tukaj je problem uh, integracija teh v evropsko družbo. Torej, če tukaj govorimo o beguncih, ne pa migrantih, potem mislim, da je bolj reči njihova pripravljenost, volja na integracijo. Če, migrant in pa begunec, gledajte, eh, na vsak način begunec pravadi želi iti nazaj v svojo državo, ko se naprimer tam ponovno zagotovi demokracija in če imajo tam arhitekte in zdravnike in podobno. Migranti pa so bolj prostovoljno odšli um, v drugo državo. Torej, tukaj imamo različne sisteme, naprimer, ne vem, imamo tudi neke druge azijske imigrante, ki nikoli niso bile problematične. Ta prostovoljnost je tukaj pomemben dejavnik, zato potrebujemo strezno socialno politiko in pa tudi poklicno pomoč, torej poklic pri, poklicno izobraževanje in usposabljanje pri tej integraciji. Potem drugi vidik, ko piše, torej, kaj se opozarja komisijo na nevarnost, ki jo predstavlja nezakonito delo. No, gledajte, nevarnost, eh, ta beseda danes je nekoliko kočljiva nevarnost, eh, to je lahko eno ali pa drugo. Nevarnost je prehuda beseda, kajti tukaj živimo pač v trenutni realnosti. Sveda, tukaj je morda tudi nezakonito delo v nekaterih primerjih, ampak mislim, da ta nevarnost ni prava beseda, morda izkrivljenost trga dela ali pa slabosti, neravnoteža, kaj takega, ne pa nevarnost, to bi zapisal. Sedaj pa bom prešel na španščino tudi uh, našim trvačem gotovo to všeč. Sedaj sem končal s temi uh, jezikovnimi pripombami, sedaj bomo prešel na španščino. Torej, prosim, da si nataknete slušalke. Torej. Mislim, da je prav, da smo splošno previdni pri nekaterih stvarih. Se strinjam z gospodom Lopezom. tukaj, ko je, govori, ko, ko je govora o Evropskem socialnem skladu, moramo biti kar se da previdni. Naš splošni proračun je proti Evropi. Če bomo sedaj naše sredstva uporabili za vse, potem bomo na koncu okrnili glavno vlogo Evropska proračuna. Torej, treba se držati naših prioritet. Če želimo, potem je treba ustvariti proračunsko vrstico samo za migracije ampak je treba potem poštevati določene zneske in količine, tako da ne bo te konkurence med različnimi sredstvi v okviru ESF-a na primer. Potem kot drugo, treba natačno opredeliti ta koncept migranta oziroma begunca. To sta dve različni skupini. Ne vem, če tukaj govorimo o Cioti in Meliji, je na primer tam problem čisto drugačen kot pa nekje druge v sredozemlju. Naprimer, včasih se lahko zgodi, da bo sem prišel v Španijo gradben delavec ali pa zdravnik ali pa kdo drug. Torej, stvari so med sebojno precej različne. Zato moramo biti zelo previdni. Grem ponovno nazaj na naslov. Torej, piše in e upotrebuje celostno pristop pri migracijah. Svet se mora nekako zbuditi, ko nas posluša. Mislim, da mora nekaj storiti. Tukaj je govor o tem celostnem pristopu in pristopu, ki, čim, ki bo čim bolj pozitiven. Treba je izpolniti nekatere potrebe evropskega trga dela in seveda to pomeni marsikaj. Gledajte, že dolgo časa delam na tem področju. Če bomo uresničili globalno vizijo za prostovoljno uh, migracijo, za tiste, ki želijo ostati, potem mora spomniti na to, da ta celostna politika mora upoštevati tudi zelo, zelo resne demografske težave v Evropi. te demografske težave so različne po evropskih državah, ampak so pa na vsak način hude. V nekaterih državah zelo, zelo hude, naprimer v moji državi je že tako. Torej, potrebujemo ta celosten pristop k migracijam in vse skupaj je treba gledati globalno. Evropski trg dela vključuje tudi nekatera območja, kjer je brezposobnost zelo visoka, na drugi strani pa imamo migracije in kako bodo migracije vplivali naprimer na socialno vzdržnost. Vse to je treba skupaj uskladiti. Najlepša hvala, sedaj pa gospod eh, Lejarik, Patrika pa ni tu, tako da mm, dobi besedo Žin Lambert, ki pa je ni tu, se je pisno upravičila, ker eh, je prisotna na drugem sestanku, tako da ne more biti z nami. Kar pomeni, da je naslednja na vrsti Laura Ađer. Presidente, eh, grazie alla relatrice del parere Moran Chartier. Eh, ne le. Hvala lepa, gospe pročvalki, šatje, moja šatje. Ja, res smo odlično sodelovali in upam, da bomo s tem delom nadaljevali tudi v prihodnosti. Naj podarim nekaj pomembnih točk. Tukaj želimo čim bolj celosten pristop. Vemo, kakšna je situacija in prav zato potrebujemo res globalni pristop. Samo na takšen način lahko razrešimo naše težave. Ta vrh na Malti je že pokazal, kaj lahko storimo, torej migracija je problem. Potem nekaj dni pozneje pa so države storile ravno obratno, kot je bilo dogovorjeno. Ja, se razumem, zakaj gre, vem, zakaj se določene stvari spremajo in potem naredijo drugače. Ampak gledajte, ne moreš tako početi. Danes rečeš to, potem jutri pa narediš, narediš nekaj čisto drugega. Tako pač ne gre. Potrebujemo globalni pristop za vse države in potem, kar se reče, se mora tudi narediti. Tukaj govora potem tudi o srednjeročnem ukrepanju to je v redu, ker ti očitno potem obstaja vsaj nekakšna vizija, nekakšen dolgoročen projekt. To, ja, to je eno, ampak potrebujem pa tudi kratkoročne, urgentne ukrepe, ker ti nažalost je stvar takšna, da so stvari zelo, zelo urgentne. Nujno moramo ukrepati in tega očitno ne znamo, vsaj ne sedaj. Naprimer, tukaj imamo 200 tisoč migrantov, predlaga se nek ključ za porazdelitev, potem na koncu pa so porazdelili, dejansko porazdelili samo par sto oseb. To je bil zelo neučinkovit sistem. Skratka, sveda želim govoriti na srednji rok, to je dobro, ampak so pa tukaj tudi nekatere bolj nujne zadeve, danes in jutri. Potem naprej uporaba sredstev. Številne države. V bistvu gledajo na ta sredstva samo kot sredstva za svoje države treba biti čim bolj racionalen pri uporabi teh sredstev. Treba je zagotoviti spremljanje, nadzor pri teh sredstvih. Kajti sedaj očitno se uvaja tudi nova možnost, naprimer, uporabe teh sredstev, naprimer, zato, da bi imigranti vključili na trg dela. Sedaj če bomo šli po tej poti, mislim, da se lahko zelo, zelo zapletemo, tako da ne bomo vedeli, pri čem smo oziroma zakaj se kakšen denar uporablja. Računsko sodišče se skozi pravi, da smo neučinkoviti pri uporabi sredstev, da ne dosegamo ciljev. Predstavljate si, če sedaj še razširimo ta spektr uporabe sredstev, kaj bo šli potem? Pa še nekaj bi rada podarila. Jezikovni tečaj za te migrante in za njihovo vključevanje v družbo. Kdo naj bo odgovoren za to izobraževanje in usposabljanje? Pogosto sploh ne znamo priznavati, um, naprimer, diplom teh migrantov. Sama sem iz Italije, imamo tri žarišče točke, kjer naprimer, se uh, ugotavlja, kje so ti ljudje, torej kakšna je njihova identifikacija, ampak gledajte, včasih jih ne, jih ne znamo niti identificirati. Kako jih bomo potem izobraževali? če ne vemo niti, kdo so ti ljudje. Torej, to so zelo temeljne težave, urgentne težave in jih moramo rešiti. Potem pa še seveda drugi srednjeročni ukrepi. Tudi v našem odboru za zaposlovanje socialne zadeve imamo pomembno odgovorno vlogo, če želimo v smeri integracije. Kot rečeno, treba se soočiti s temi izzivi, moramo biti učinkoviti in smotrni, kajti sedaj moramo zagotoviti določene standarde, minimalne standarde za prihodnost. Prav tako je treba tudi spoštovati človeka pravice teh migrantov. Toliko, gospod predsednik, in seveda sem pripravljen še dodatno delati na tem besedilu. Najlepša hvala, Mara Picotto. Grazie, poche parole perché finché noi parliamo qui anche oggi di. Hvala lepa. Par besed. Govorimo o migracijah. Glede, na tisoče in tisoče migrantov prihaja v Italijo, kot tudi v druge države. Pogosto tudi nezakonito. To so ekonomski migranti, so begunci in Seveda, preden prideš do statusa begunca, moraš opraviti številne postopke. Ampak v mestnem času pa so ti ljudje nekje v državi, morda nekatere delajo, če že pogosto na črnem trgu, drugi pa čakajo, ne vem, v hotelih in za njih skrbijo občinske skupnosti. V bistvu je to breme za njih. In gledajte, Mm, danes ne vem, ne želim, da je to samo še ena izmed razprav, teh razmišljanj, nek eh, nekoristni bla bla. Kaj ti tukaj govorimo o zelo, zelo resnih situacijah za te ljudi. Evropa mislim, da se ni resno lotila te situacije. Danes smo zelo slabo pripravljeni, kot celotna Evropa nismo pripravljeni obstaja sicer določena politična volja, ampak ne vem, ali je to čisto res, ali se svet in pa komisija dejansko želite lotiti tega, ne vem. Parlament je večkrat dejal, da nas stvari zelo skrbijo, da moramo se lotiti tega problema migrantov in beguncev. Ja, ampak potem, ko vidim, kaj se dejansko dogaja v Italiji, mislim, da se stvari samo še poslabšujejo, ne pa izboljšujejo. Glede, še nekaj drugega naj omenim. Sama nisem skrana desničarka, sem samo pač političarka, ki vidi, kaj se dogaja v naši državi. Pri nas, torej, marsikdo želi, da se resno lotimo tega problema migracije. Uh, Torej, eno je retorika, ki je lepe besede, to lahko ponavljamo v vekomaj, ampak moramo biti bolj pogumni, bolj odločno ukrepati, tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Kajti ne moremo si dovoliti tega, da bi nadaljevali s tem položajem, torej, da bi leta in leta pripravljenika poročila. Eno poročilo, potem drugo poročilo. Ne moremo sedaj čakati na naslednji vrh eh, za migracije, naslednje izredno srečanje o migracijah in tako dalje. Kajti, gledajte, vsak dan v našo državo prihajajo novi posamezniki na tisoče teh in ti potrebujo pomoč. Nekateri potrebujo pomoč, nekateri potrebujo kaj drugega. Naprimer, to, da jih samo spravemo. Ali pa se včasih zgodi, da je bolje, da jih pošljemo nazaj v njihove države. Torej, odvisno.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 torej naj povem nekaj, kar se mi zdi zelo ključno. No, preden grem naprej, pa bi se rada zahvalila poročevalki za odlično sodelovanje ter pa opravljeno delo pri tem besedilu. Sedaj pa moji komentarji. Drugi odstavek. Ta mora biti jasnejši in imam predlog spremembe za to tukaj moramo zahtevati od Evropske komisije, da uporabi svojo pobudo in da naprimer tudi um, spremi nekatere določbe iz Ženevske konvencije iz 1951. Eh, eh, Tam piše, da ko pride sem uh, begunec, da ima v Evropi enake pravice kot vsi drugi posamezniki, ki so celo življenje prispevali v naše sisteme. Naprimer, v Belgiji uh, je to že tako. In zato so ljudje potem nezadovoljni. Kajti to pogosto vidimo, naprimer, ko govorimo o tem, kako se eh, presporediti prosilce za azil v Evropski uniji, torej kako se jih premesti. To zelo vpliva tudi potem na brezposobnost in pa trg dela. Naprimer, lahko se zgodi, da bo nekdo prišel v um, Evropo in zaslužil določeno stopno denarja, ampak um, ali bo potem šel nazaj? Imam naslednje vprašanje. Mislim, da je treba upoštevati direktivo o kvalifikacijah, ampak bolj fleksibilno, kot pa smo do sedaj. Zato prosim, da podprete ta predlog spremembe in bom tudi predložila predlog spremembe v tej smeri eh, in tudi celoten besedilo, tako da ga boste videli čim prej. Hvala lepa. Anješka Kozlovska Rajnajevič, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Najprej čestitke kolegice Moran Šrotje. Ta je odlično izpostavila glavne prednostne naloge in pa stobre te migranske oziroma begunske politike. Spremljanje in nadzor ste tudi upoštevali. To je sedaj res zelo, zelo obsežen pojav, zato mora biti v našem interesu, da poskrbimo za to, da bodo delavci lahko, torej begunci in pa imigranti lahko delali in da bodo poskrbeli za svoj obstoj tukaj v Evropi. Zato je peta točka tukaj izjemno pomembna. Tam piše kako s tem postopkom za priznavanje kvalifikacij, da se ta mora pospešiti. Včasih ti postopki trajajo leta in leta. Naprimer, imamo nekega zdravnika, pride sem v Evropo in čaka leta in leta za to, da se njegove kvalifikacije priznajo. V tem času ne dela in postopek se samo vleče. Potem se včasih zgodi, da ta postopek tudi zastara. To ni v našem interesu, ni v interesu Evrope. To je tudi slabo za imigrante, za njihove družine in za našo družbo. Zato treba pospešiti ta sistem priznavanja kvalifikacij. Ti imigranti morajo postati ekonomsko neodvisni in to čim prej. O tem govorimo pri imigrantskih vprašanjih, ampak je pa to tudi širša razprava. Tega še nismo ustrezno razrešili. Tudi v Evropski uniji imamo še interne probleme, zato moramo sedaj izkoristiti to priložnost in se pogovoriti o tem torej zgoraj v, v vključevanju družbo in vse te točke so zelo pomembne. Meni se zdi očitno, da se moramo osredotočiti na izobraževanje pa dostop do tega. To velja tudi za jezike, ampak tudi za druge stvari. Pa še reka za konec. Treba je vzpostaviti učinkovit sistem nadzora za tiste, kjer je bila prošnja za azil zavrnjena. Dve tretjini ostaneta, pa čeprav so jim naprimer prošnjo za azil zavrnili. Tukaj imamo samo določeno ceno, pa pogosto se zgodi, da nekomu zavrne prošnjo za azil, pa vseeno ostane v Evropski uniji. In potem bodo ti ljudje imeli otroke in potem jih bodo v bistvu nezakonito vzgajali tukaj v Evropski uniji. Potem si lahko predstavljate, kaj se bo zgodilo. Kaj se bo zgodilo, če naprimer ti otroci ne bodo imeli dostopa do izobraževanja, prej ali slej bodo predstavljali grožno za družbo. Pa čeprav so v bistvu strogo rečeno evropejci. Zato je ta integracija družbo zelo, zelo bistvena. Tukaj ne gre samo za neke moralne vrednote, ne gre samo za kakovost njihovega življenja, gre tudi za našo varnost in tudi njihovo varnost. Pa še nekaj za konec. Revizija direktive o modri karti in pa kanali za zakonito migracijo pogosto spregledamo te zadeve, kajti bolj se osredotočamo na druge stvari v zvezi z nezakonito migracijo. Ampak vseeno ostaja to zelo pomembno. Nekateri prihajajo sem nezakonito in bi lahko uporabili zakonite možnosti, če bi to dejansko omogočili. Torej, lahko bi prišli sem na zakonit način in bi lahko prispevali k razvoju našega gospodarstva. Še nekaj za konec. Naj se zaključim poročevalki za vse te odlične predloge v besedilu. Hvala lepa. Kostadinka Kuneva. Kostadinka Kuneva. Madre. Ευχαριστώ πολύ την καλή συνάδελφο, κυρία Μωρίν. Χουάλα λέπα. Χουάλα, γκοσπέ Μωράν Σορτιέ. Ona vedno opravi dobro delo, tudi tukaj imam samo par komentarjev, kar zadeva njeno mnenje. Mislim, da moramo vedeti, da Evropska unija ni dala nobenega namena, da bi dala konkreten in jasen predlog na tem področju. Tudi Evropski eh, svet ravna podobno. Veliko, je povezalo, veliko ljudi je povezalo problem terorizma z migracijami, nekatere države so zaprle svoje meje in uh, obremenitev so pač prevzele potem države na jugu Evrope, naprimer Italija in Grčija. Najti moramo sredstva za to, da bodo migranti imeli možnost, da se vključijo v družbo. Vendar, preden bomo to dosegli, moramo vedeti, kakšne ukrepe je treba sprejeti za to, da bi migrantom res pomagali, da se vključijo na trg dela in v družbo. Mislim, da lahko tukaj storimo zelo veliko, še posebej kar zadeva ponudbo in povpraševanje. Če ne bomo rešili temeljnih problemov, bomo počasi končali v situaciji, ki bo eksplodirala. Potrebujemo dobro načrtovanje. Vedeti moramo, kaj lahko vsaka država v Evropski uniji ponudi v tej krizi, krizi z begunci, zato da bomo doživeli začetek solidarne Evrope. Hvala. Hvala. Gospod Vontulis. Hvala lepa, gospod predsednik. Nekaj moramo vedeti. Evropa mora vedeti, kaj želi predsednik eh, Juncker je govoril o 50 tisočih migrantov, ki jih naj bi Evropa potrebovala, zato ker je preveč stara. Vendar odprte meje so se nam vrnile kot bumerang. Vsi vemo, da ti migranti niso vsi begunti, begunci. V veliki večini primerov gre za ekonomske migrante, ki iščejo boljše življenje in to je tudi razumljivo. Vsak si želi boljšega življenja zase in za svojo družino. Evropa nima nekega načrta, kako postopati s temi ljudmi. Vprašanje je, ali so s temi ljudmi prišli v Evropo tudi teroristi in zaradi strahu predtem so nekatere države članice zaprle meje. Potem pa kritizirajo Grčijo, zato ker niso, ker niso registrirali dovolj migrantov. Kaj bi rekli v Evropi, če bi na njihovih obalah pristalo na tisoče beguncev? meje Grčije naj ne bi bile dovolj pod nadzorom, to je švicarski sir in tako naprej. Na sto tisoče migrantov pridejo preko Grčije v Evropo. No, če nekatere države zaprejo meje, potem ti ljudje ostanejo tam, kjer so. Stopnja brezposobnosti v Grčiji je že tako ali tako previsoka in zaradi tega imamo mi tudi velike težave. Turčjo Evropa preprečuje, da vrne ljudi in da jih vzame nazaj. Te države ne izpolnjujejo vse eh, pogojev v okviru združenih narodov, zato da bi ljudje tam bili begunci, zato je treba ljudi poslati nazaj, kolegice in kolegi. Preden dam besedo komisiji, želim tudi sam nekaj povedati. Nekatere točke na dnevnem redu in nekatere razprave zahtevajo, da se res nadziram. Najprej želim povdariti to, kar je povedala gospa Šantije na koncu svoje izjave, namreč povzel bom, da govorimo o ljudeh. Morda ste nekateri na to pozabili. In v zvezi s tem želim povedati, da noben človek ni nezakonit. Drugič. Poudarjam tudi to, da je zelo pomembno, da se izogibamo konkurenci med različnimi ljudmi, da zdaj begunce postavljamo proti tistim najrevnejšim ljudem v naši družbi. Oboji so ljudje in ne človeško bi bilo, če bi ene postavili nasproti drugim. In še tretjič, paziti moramo na to, da bomo begunce in teroriste ločevali v tej razpravi se to ni vedno zgodilo. Pri vprašanju kvalifikacij lepo prosim, da poročevalka pazi na to in upošteva to, da imamo veliko agencij, še posebej kar zadeva prilagajanje kvalifikacij za ljudje zunaj Evrope, ki bi lahko to poskrbele, vendar opozorujem tudi na to, da imamo določene poklice, ki so regulirani v Evropi, to so zdravniki, to so medicinske sestre. Zato moramo biti še posebej pozorni na to, da bo prišlo do ustreznega prilagajanja poklicnih kvalifikacij. Na koncu pa še priporočilo za čtivo Financial Times. No, vedeli boste, da mora res biti posebna situacija, če jaz citiram Financial Times ampak v petek so objavili komentar v zvezi z primerjavo med 30-letno vojno in vojno v Siriji. Tam so zapisali naslednje. V 17. stoletju je vladala 30-letna vojna in tam je bilo značilno to, da so se na dolgi rok umešavale tuje sile. Zato Mislim, da bi nam to lahko dalo misliti, kakšne razsežnosti ima naše postopanje z begunci. Dobro, Joana Toma z komisije, izvolite. Časa na. Ampak eh, izvolite. Kaj ne? Bemerkung seitens der Kommission? Na, komisija nima komentarja. Um, this is a topic that... Hvala lepa, gospod predsednik to je nekoliko občutljiva tema za nas. Um, skupaj z generalnim direktoratom Home si delimo to področje. V imenu GD za poslovanje pa lahko rečem to, da pročujemo to zadevo in seveda bomo vzeli na znanje tudi vse te pripombe poslancev, še posebno, ko gre za uporabo sredstev iz Evropskega socialnega sklada. Z državami se že pohvarjamo o tem, kako čim bolje uporabiti ta sredstva, da bi na ta način vključili te ljudi v družbo. Seveda, proučujemo kategorije teh posameznikov, treba razlikovati med migranti, begunci eh, in pa tistimi, naprimer, ki prejmejo azil. Tako lahko bolje ciljno usmerimo svoje ukrepanja in tudi bolj ciljno pravimo sredstva. geti zaposlovanja, pa tudi drugi GDI in pa službe v komisiji skupaj preučujemo različne načine, kako bolje vključiti te posameznike v našo družbo. Tukaj imamo na voljo različne programe oziroma projekte, potem imamo tukaj jezikovne tečaje, izobraževanje oziroma poklicno izobraževanje in usposabljanje. To se nam zdi zelo pomembno vprašanje, ga resno jemljemo in seveda bomo poštevali tudi rezultate vašega dela. Hvala. Danke sehr. Heute. Hvala. Zdaj pa še roki. 15. december ob 12. To je rok za ložitev predlogov sprememb. 18. februarja bomo glasovali v Emplu. Glasovanje v Libeju še ni potrjeno, na plenarnem zasedanju pa bo to obravnavano marca 2016. Dobro. Deseta točka, nova urodja teritorijalnega razvoja kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in tako naprej. Mihajla Šojdrova, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Predstavljam osnutek mnenja za odbor regij za lokalni razvoj ki ga vodijo skupnosti, CLLD in integrirano, integrirane naložbe na teritorijalni ravni. Povdariti želim različne prednosti in pomanjkljivosti obeh teh instrumentov. Najprej želim povdariti, da je potencial pristopa CLLD zelo velik, kajti spodbuja lokalno podjetništvo, socialno podjetništvo in zaposlovanje. Ta metoda je metoda, ki izhaja iz nekdanjega programa LIDER, gre pa za način opolnomočenja skupnosti in za spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja. Ta urodja so zdaj na voljo vsem strukturnih skladom EU in tudi urbanim območjem. Vendar CLLD, torej celostna teritorijalna naložba in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, nimata vidnosti in nimata ustrezne strukture, upravni, upravne strukture niso razumljive potencijalnim prejemnikom. To je naloga za komisijo in za države članice. Izboljšave na tem področju so potrebne. Vidik zaposlovanja je prisoten, vendar mislim, da bi ga morali okrepiti. V skladu s strategijo Evropa 2020 bi sredstva EU morala biti prednostno namenjena zaposlovanju. Zato želim omeniti omenjeno uporabo Evropskega socialnega sklada v zvezi z CLLD in ITT dobro sodelujem z Ekosokom in z odborom Regi in z poročevalcema tam v zvezi z CLLD. Sodelovali bomo še naprej, videli bomo, kako se bosta obe orodje uporabljali v državah članicah. Prepričana pa sem, da bomo tesno sledili tej temi skupaj z odborom Regi. Pripraviti bi morali komentarje do umestnega pregleda leta 2017. Zahvaljujem se našim svetovalcem za njihovo sodelovanje. Veselim pa se že vaših komentarjev. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa minuto in pol vsak poročevalec v senci. Georgi Pirinski, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospe Šojdrovi, za zelo dobro mnenje. Omejil se bom na tri komentarje. Prvič. CLLD in ICI sta nujno potrebni urodje v manj razvitih regijah, zato moramo komisijo in države članice spodbujati, da bodo podpirali te lokalne oblasti pri razvoju podobnih pobud, kajti te skupnosti so manj pripravljene na takšne dejavnosti. Drugič, povdariti je treba, da bosta pobudi CLRD in ITI uspešni le, če bosta ustrezno naslovili izzive na področju sociale in zaposlovanja, s katerimi se srečujejo regije in skupnosti. To je zelo pomembno vprašanje, kajti projekt mora biti ustrezno ciljno zasnovan. Tretjič, nažalost, je Evropski socialni sklad CLLD-ju in ITI-ju namenil le omejeno pomoč. Ta sklad bi lahko zagotovil ključno podporo za pakte za razvoj podeželja in za institucionalno gradnjo zmogljivosti na lokalni in regionalni ravni. Najlepša hvala. Hvala. Ulrike Trebezius, Ana Gerike bo prevzel. Hvala lepa. V imenu Ulrike Trebezius se želim zahvaliti Mihajli Šojdrovi za njeno delo v zvezi s tem mnenjem. Nimam večjih pomislekov v zvezi z vsebino tega mnenja. Strinjam se z veliko dele, vključno z omenjanjem MSP-jev in socialnih podjetij. Upravno breme mora biti minimalno, prav tako pa morajo biti vključeni deležniki in sicer na lokalni ravni. Želim pa okrepiti določena področja mislim, da bi morali podariti naslednje. Financiranje EU ne sme biti namenjeno temu, da bi zagotavljali subvencije za nacionalne pristope. Mislim, da bi morali dopolniti nacionalne programe v skladu z odločitvami držav članic. Programe EU morajo zagotoviti ustrezno prožnost, zato da bodo države članice lahko izvajale individualizirano pomoč v skladu z lokalnimi potrebami, zato da bo denar prišel tja, kjer je potreben, ne da bi postavili pod vprašaj nadzor in revizijo. Komisija bo ocenila scheme financiranja in v takšni oceni bi morali oceniti stroške in število udeležencev. Prav tako pa bi morali razmisliti o tem, kakšen je vpliv na zaposlenost mladih na dolgi rok. Mislim tudi, da bi morali prednost dati temu, da razumemo, zakaj in kako so določeni ukrepi uspešni. Zelo pomembno je spoštovati različne ekonomske in socialne sisteme, ki veljajo v državah članicah. Storiti je treba čim več za to, da poskrbimo, da birokratski proces ne bo po nepotrebnem obremenjeval držav članic. V številnih primerjih lahko takšna bremena poskrbijo, da se ne posvečamo več rezultatom, ampak da se posvečamo vnosu. Na koncu še večletni finančni okvir. Za mojo skupino lahko povem, da je stališče jasno. Večletni finančni okvir je treba najprej pregledati in po potrebi revidirati. To je priložnost, da uvedemo reforme in da finančne sredstva preporazdelimo, ampak velikost večletnega finančnega okvira mora ostati nespremenjena. Na koncu se želim še enkrat zahvaliti gospe Šojzrovi za to mnenje in veselim se že sodelovanja z vsemi poročevalci v senci v prihodnih tednih. Hvala. Hvala. Minuta in pol, minuta in pol, drugače ne bomo nikoli končali. Gospod Kalvi Šambo, on bo prav gotovo uspešen. Uh, uh of... Govoril bom v imenu gospe Haken, ki je tista prava naša poročevalka v senci. Torej, Hvala poročevalki za delo na tem mnenju. Gospa Harkin se strinja, da ima kohezijska politika velik potencial, lahko izboljša priložnosti za zaposlovanje in ona, govorim v njenem imenu, ona verjame, da bi lahko lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, zagotovil zagon na lokalni ravni. Kajti s LLD se odziva na lokalne izzive in jih tudi naslavlja bolj primerno, kot bi jih morebiten centraliziran sistem. Vendar, eden najpomembnejših vidikov v zvezi z CLLD in celostnimi teritorijalnimi naložbami je naslednji. Lokalne oblasti in drugi deležniki morajo biti pripravljeni na to, da zagotovijo dejanski pristop od spodaj na vzgor lokalne skupnosti morajo imeti prave pristojnosti glede odločanja, ne pa, da gre samo za administrativen postopek. Prav tako se strinja, da je CLLD koristen pri spodbujanju trajnostnega razvoja podeželja in to lahko prispeva tudi k razvoju urbanih območij. Veseli se že sodelovanja z poročevalko na tem doseju. To je povedala gospa poročevalka v senci. Samo še dva stavka. Lepo prosim, da nikoli ne smete pozabiti, da je rešitev v mobilnosti. Mobilnost mora ostati nedotaknjena. Dobro omrežje CLLD-ja je boljše od tistega omrežja, ki bo zadevo paraliziralo. In še nekaj, kar je povedal predsednik. Vsi smo ljudje. Nismo drevesa, ki se rodijo, živijo in umrejo na enem mestu. Hvala. Ganz knap. Samo malo ste mm, prekoračili čas. Tatjana Šdanuka, ki je ni tukaj. Dobro, zdaj pa Laura Agea. Izvolite. Grazie presidente e grazie. Hvala, gospod predsednik. Hvala za ta osnutek mnenja, ki ga je pripravila naša kolegica. V tem mnenju je veliko elementov, s katerimi se strinjamo, vendar želimo si nekaj pojasnil. Naprimer, govorimo o rasti. samo bi uvedla še izraz razvoj, zato da bi kvalitativno opredelili ta vidik, ne samo kvantitativno, torej kako uporabljamo sredstva za razvoj podeželja. Strinjam se, da je treba zadeve izboljšati na tem področju, prav tako mislim, da bi cilj moral biti trajnostni in vključujoč razvoj, vendar tudi kvalitativno bi morali opredeliti ta pojem. To bi bilo bolj smiselno. Mislim, da se ljudje ne zavedajo priložnosti na teritorijalni ravni. Na voljo ni dovolj podatkov o tem, kako lahko vzpostavimo neposredne stike med eh, ozemlji Evropske unije. Mislim, da moramo navezati stike s tistimi strokovnjaki, ki lahko zagotovijo ustrezno usposabljanje in ki lahko zagotovijo, da se bodo te povezave vzpostavile. Pogosto se denar ne uporablja za ustrezen način in za ustrezen namen. Denar se prav tako porablja na načine, ki bi lahko bili problematični. Vedeti moramo, kaj si želimo če bomo vedeli, kaj si želimo, lahko bolje ta finančna sredstva tudi porazdelimo. Hvala. Hvala lepa. Elizabet mora šartije. Na to pa komisija. Izvolite. E, Hvala, predsednik. Kolegica Mihajla Švodrova, uh, si zahvaljujem za to poročilo. Torej, najprej poraba uh, ESF in pa ta sklic na umestni pregled. Tukaj se navezujem tudi na vašo pripombo, gospod predsednik. To se nanaša na nas vse. Torej, sedaj, ko se pogovarjamo o tem programskem obdobju, je marsikdo postaje pod vprašajem, ta ISF. E številni so ga želeli združiti s kohezijskimi skladi, v bistvu brez konkretnih argumentov. Ja, seveda vem, da tukaj obstaja določena konkurenca, ampak gledajte, na vsak način mislim, da je smiselno, da tukaj upravimo sredstva iz ESF, tukaj, kot v prejšnjem poročilu, zato, da pokažemo, kako zelo koristni so ti skladi. Lahko bi te sklade še povišali pri umestnem pregledu. Mislim, da je to dober vzvod in ga moramo čim bolje uporabljati. Zato torej na vsak način ne želimo slabiti tega instrumenta ESF, na vsak način, uh, torej hvala lepa gospod predsednik za to, da ste mi dali besedo. Sija in se sosedli. Seveda. Komisija Martin de Bruins. Good, um, good afternoon. Hvala. Hvala za to mnenje, to je res zelo koristno tudi za nas. Dvoje sem želel pojasniti. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Zadnje številke kažejo, da bo Evropski sklad za razvoj podeželja prispeval milijardo in 200 milijonov V naslednjem obdobju in tudi Evropski socialni sklad bo prispeval skoraj milijardo evrov v tem obdobju. Povedati torej želim, da bosta oba sklada prispevala dejansko kar veliko. Mislim, da je treba upoštevati tudi, da je usposabljanje zelo pomembno. Navezujemo stike z deležniki, ki prej morda niso imeli izkušenj s tem, da bi upravljali z evropskimi sredstvi. Zavedamo se, da je zato potrebnega nekaj več usposabljanja in podpore. Kaj počnemo? Vzpostavljamo mrežo za podporo in ta mreža bo na voljo vsem evropskim mestom in vključevala bo tudi celostne teritorijalne naložbe. Podobna mreža pa seveda velja tudi za projekt lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. To je vse, kar lahko dodam zaenkrat. Hvala. Hvala lepa. 15. december ob 12. je rok za uložitev predlogov sprememb. 25. januarja bomo glasovali v Emplu, v regiju pa 15. februarja leta 2016. Dobro, točka 11. Enakost spolov in krepitev vloge žensk v digitalni dobi. Poročevalka je Juta Steinruck. Izvoli. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Digitalizacija je sprejela naš eh, svet eh, dela in to je jasno, o tem smo že govorili tudi v našem odboru. Nekaj pa se ne bo spremenilo, če bodo zadeve ostale enake, namreč ne enaka obravnava moških in žensk, kar zadeva dobro plačana delovna mesta, seveda na škodo žensk. Ženske so premalo zastopane v, v sektorju IT, zato sem pripravila prvi osnutek mnenja, v katerem pozivam komisijo in države članice, da spodbujajo enako obravnavo žensk v sektorju IT in tudi v teh um, različnih načinih izobraževanja za informacijsko tehnologijo. Ženske potrebujejo več spodbude tukaj. Potrebujejo več spodbude, da bi sprejele poklice, ki so povezani z IT, posvečati se moramo mladim ženskam, zato pa seveda je treba izvajati direktivo o obvezni kvoti 40 odstotkov v nadzornih odborih. Tudi vse življensko učenje in nadaljno usposabljanje je ključnega pomena, digitalne spretnosti morajo biti vključene v to, Prav tako pa je treba zmanjšati to razliko med spoloma. Komisija vedno govori o veliko delovnih mestih, ki bodo nastala zaradi digitalizacije. Natančno si moramo to pogledati, kakšna nova delovna mesta bodo to. Ne smemo dopustiti tako imenovanih manurednih delovnih mest. To morajo biti delovne mesta, ki ljudem omogočajo preživetje. Seveda je odlično, če lahko ženske delajo s prožnim delovnim časom, tako imajo boljše ravnotežje med poklicom in zasebnim življenjem, vendar ne za ceno prekernega življenja. Zaščititi je treba torej delavce, kajti drugače bodo spet na slabšem. Razlike v plačilih, poskrbeti moramo, da ta razlika ne bo vedno večja, enako plačilo za enako delo, za moške in ženske mora veljati tudi v digitalni dobi in to je treba končno začeti tudi izvajati. Zaščita na delovnem mestu, pogledati si je treba mora biti na spremembe, digitalizacija lahko ponudi določene prednosti, naprimer ženske lahko pomagajo pri negi, tehnologija jim lahko pomaga pri tem, da bo delo manj fizično naporno. Pojavljajo pa se določena tveganja za zdravje, naprimer depresija, izgorelost, Zagotoviti moramo pa enake možnosti za moške in ženske. To je tema, ki je v bistvu v enakem okviru, kot eh, smo že govorili pri prejšnjih mnenjih. Gre za prvi osnutek tega mnenja in mislim, da bomo to mnenje skupaj še izboljšali. Najlepša hvala. Anješka Kozlovska Rajevič, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi najprej želim čestitati pripravljalki mnenja, gre za zelo dobro mnenje in to v zvezi z številnimi vidiki poročila, vendar sama ne bi začela dokumenta z nizko udeležbo žensk v sektorju IKT. To je seveda zelo pomembno, kajte govorimo o dobro plačanih delovnih mestih. In ta segregacija med moškimi in ženskami na trgu dela je eden od razlogov za razlike pri plačilih med moškimi in ženskami. Vendar sama bi se posvetila nečemu drugemu. Namreč, povedati želim, da je cel trg dela drugačen zaradi digitalizacije. Okolje, ozračje, načini dela, vse je drugačno. Pojavljajo se nove oblike dela. To je izziv tudi za naš odbor. nove oblike zaposlovanja in nove oblike dela so lahko tudi pozitivne. Naprimer, morda bo lažje zagotoviti ravnovesje med eh, delom in zasebnim življenjem. Prožni delovniki bi lahko koristili vsem, ki poskušajo vstopiti na trg dela in obenem seveda skrbeti tudi za otroke. Bolezni so prav tako lahko ovira Tudi invalidi bi lahko imeli večje možnosti za uravnoteženje poklicnega in poslovnega oziroma poklicnega in zasebnega življenja, če bi jim zagotovili prožne delovnike. Zato bi morali zagotoviti tudi možnost, da ljudje niso vedno dosegljivi. Delamo zelo dolge delovnike, ampak na neki stopni bi bilo bi moralo biti dovoljeno, da ljudje preprosto izklopijo telefone. In uh, omeniti želim še nove načine dela in nove pogodbe o delu, ki so morda problematični, kajti vsi ti pojavi niso v skladu z obstoječo zakonodajo in to lahko vodi do težav na področju, naprimer, socialne varnosti. Še nekaj. Vse življensko usposabljanje, vse življensko učenje to je zelo pomembno. Tudi digitalne spretnosti je treba izpiliti. Prav tako pa je včasih lažje ali težje priti do teh spretnosti, odvisno od starosti. Starejši imajo običajno težave z digitalizacijo in to pomeni, da so bolj izpostavljeni tveganju, da bodo izgubili delovna mesta. To velja še posebej za ženske. Bolj kot je situacija nestabilna na trgu dela, bolj nevarno to postane za tiste, ki so digitalno nepismeni. Digitalna nepismenost je lahko tista kaplja čez rob, ki jih potisne v brezposobnost. Nova orodja, in nove oblike dela bi morali uporabiti na ustrezen način. Mislim, da je to vse. Vse z moje strani. Podpiram pa to prošnjo, da bi začeli izvajati direktivo gospe Redingove v zvezi z ženskami v upravnih odborih. Čas je za to in časa nam zmanjkuje. Dobro, zdaj pa poročevalci v senci. Samo eno poročevalko v senci še imamo in sicer Paloma Lopez. Druge skupine niso imenovali poročevalce v senci, morda je razlog za to naslednji. Dobro. Lepo prosim, da skupine povedo, kdo ti poročevalci v senci so, potem bomo tudi časovno zadeve bolje izpeljali, to bi bilo tudi organizacijsko smiselno. Ane Gerike, Laura Agea in Tomas Mann. Ampak, samo še komentar, niste posredovali imen, morda je razlog za to ta, da digitalizacija še ni prav tema v našem odboru. Raziskava Oxforda je pokazala, da bo v naslednjih 20 letih na ameriškem trgu dela 47 odstotkov delovnih mest pod vplivom tega. V Nemčiji govorijo celo o 58 odstotkih. V prihodnih letih bomo prav gotovo imeli veliko opravka s tem. To je zelo pomembna tema, ki ne bo vodila samo do novih delovnih mest, ampak tudi do novih stroškov. Poročevalka v senci se zahvaljuje gospe Steinruck za njeno delo, prav tako pa želi dodati nekaj komentarjev. Poročevalka v senci si želi videti več praktičnih elementov v zvezi z izboljšanjem digitalnih spretnosti, ne pa samo še en poziv za to, da bi zagotovili, da se deblokira direktiva ženske v nadzornih odborih. Ženske lahko seveda delajo, kar želijo, ampak morda je zdaj čas, da razmislimo o prostovoljnih ukrepih za to, da ženskam to omogočimo in da bi ti ukrepi bili prilagojeni potrebam držav članic na nacionalni ravni, ne pa da se pritiska s to direktivo. Veliko dela je treba izvesti še na osnovni ravni, zato da bodo ti ukrepi res koristili ženskam. Poročevalka o ženski pozdravlja načrtovan dogodek ženske v digitalnih omrežjih tukaj v Evropskem parlamentu. To je organizirala poročevalka gospa Steinruck, gospa Rajnke pa je poročevalka v odboru za ženske. Ona se že veseli razprave na to temo. V EKR pa verjamemo, da je oblikovanje okolja, v katerem podjetništvo, inovacija in naložbe prejemajo spodbude, ključnega pomena za to, da krepimo vlogo žensk v digitalni dobi. Zelo bi bili veseli, če bi lahko našli način za to, da vključimo možnosti dela na daljavo v delo, kajti to bi lahko pomagalo ženskam ali prekrajšenim skupinam delavcev. Tudi sami bomo uložili priloge sprememb v zvezi s tem. Sam pa želim še nekaj dodati. Upoštevati moramo starejše in matere, kajti digitalni trg in enakost sta pomembni temi in mislim, da so matere tukaj v posebnem položaju. Hvala. Laura Agea. Hvala lepa. Čisto realno lahko rečem, da nismo dobili povratnih informacij. To poročilo je podobno tistemu poročilu, ki smo ga imeli v zvezi z digitalnim skupnim trgom. Sama želim povdariti naslednje. Poročevalka v senci meni, da moramo zagotoviti, da bodo spretnosti in kompetence usklajene z novimi potrebami. Digitalizacija je zelo dobra za oblikovanje delovnih mest, vendar če se to ne izvaja tako, kot je treba in če ne vzpostavimo temeljev, da bi to dejansko izkoristili, potem se lahko pojavi tveganje. Določene ženske niso računalniško pismene in te ženske potem ne bodo usposobljene za uporabo novih tehnologij. To bi za njih lahko bilo še posebej tvegano. Sem poročevalka v senci in sama bom vložila nekaj predlogov sprememb. Hvala. Tomas Mann. Hvala, Tomas Mann. <clears throat> Najlepša hvala za besedo. Mislim, da ima predsednik prav. To je zelo pomembna tema, digitalna prihodnost. To je torej zelo aktualno vprašanje. Naj pa povem, da imamo tu veliko priložnost, ki jo je treba zgrabiti. Marsikaj lahko naredimo iz tega. Treba je pač pri tem poskusiti najti tudi ustrezno ravnotežje. Dejstvo, da se ne ukvarjajo vsi s tem vprašanjem, pa je tudi to, da imamo na voljo še poročilo Gepard. Tudi tam se ukvarjamo z digitalizacijo in tu gre za razdelitev kompetenc tako da je treba pač upoštevati pristojnosti našega odbora. In imel sem priložnost um, se odrežiti sestanka o digitalizaciji, na katerem so, je sodelovalo pet ali šest predstavnikov komisije, tako da to kaže na to, kako zelo pomembno so to vrstna vprašanja. Vem pa, da bo poročilo zelo dobro in da bo poročevalka zelo tesno sodelovala s poročevalci v SMC. Jasno pa je, da so zadeve zelo težane predvsem za ženske. Prihajam iz območja, v katerem vidimo, da, ljud, da ženske, ki izkoristijo priložnosti, da se običajno odločijo prav za digitalni svet, kar pomeni, da so uspešne v delovnem okolju. Pogosto jim so v delovnem življenju veliko bolje situirane, kakor njihovi možje, kar pomeni, da ženske same po sebi s tem področjem nimajo težav, so sposobne in se lahko veljavijo. Seveda pa jih ne bi more, mogli pustiti samih. Treba jih je podpreti in to je tudi vloga našega odbora. Tako da je prav, da pripravimo skupno merje. Torej, treba je reči, da imamo na voljo ogromno priložnosti. Ne, me, ne smemo pa mm, zadev pre, preprosto prepustiti toku časa. Treba je ukrepati. Tako da mislim, da kot odbor za zaposlovanje, ki se vedno ukvarja z realnim stanjem, lahko storimo veliko. Tako da veliko uspeha in prepričan sem, da bo Juta uspešna. Da, prepričan sem, da bo tako. Prosim pa, da me ne razumete napak. Ne gre za vprašanje zagovarjati ali odpravljati. Do digitalizacije bo zagotovo prišlo tako, Mm, v delovnem okolju in v splošnem življenju. Tako da gre za to, da se moramo mi soočiti s posledicami, ki jih bo to imelo za svet dela in za življenje na splošno. Sedaj pa Elizabet Morašatje. Hvala, predsednik. Najprej naj se zahvalim, Jutri Štajnrok. In se strinjam z vami, gospod predsednik, ta integracija novih tehnologij v poklicno življenje, bo opravljena. Smo za to. Potem enakost eh, med eh, spoloma. Tukaj se mi zdi, da dve točke zelo pomembni in bom predlagal tudi predloge sprememb v tej smeri. Na eni strani, torej enakost pri karjerah med moškimi in ženskami. Tu gre za nekatere nove sektore, ampak gledajte, u tradicionalnih sektorih imamo nejednakosti med moškom i ženskom. Pri novih sektorih pa moramo ustrajati na enakosti pri tih možnostih med moškom i ženskom. Potem pa še druga točka, kjer moramo biti zelo odločni, nove oblike dela. Te nove oblike dela morajo poštevati tudi usklajevanje med poklicnim in zasebnim življenjem. Hvala, predsednik. Danke sehr. Najlepša hvala. Bi želela še komisija kaj dodati? Ne poznam vašega imena, ampak prosim. Hvala, predsednik. Naj povem, da tesno spremljamo razprave in seveda menimo, da je to vprašanje zelo pomembno in ga jemljamo zelo resno, ko ste omenili. V strategiji DSM, kot je omenil eden izmed poslancov, se podrobneje osredotočamo na zagotavljanje enakosti med spoloma. Osredotočamo se tudi na to, da imajo invalidne osebe dostop do digitalnih priložnosti. Na voljo so nove oblike dela, ki izhajajo iz digitalne revolucije. Trenutno vse te vidike preučujemo in poročilo bo vključeno v Um, naše delo in v naše študije. Hvala. Ähm, Najlepša hvala. Glede eh, roka predlogu sprememb so se zadeve spremenile. Ni, to ni več 9. december ob 12. Eh, temveč 10. december ob 12. Odbor EMPAL bomo glasovali na to 25. januarja, odbor FEMPA bo glasoval 17. februarja Glede datuma za plenarno zasedanje pa zadeve še niso dorečene. Potem zadnja točka, 12. točka. Tu gre za uresničevanje cilja o zmanjševanju revščine glede na vse večje gospodinske stroške. Gospod poročevalec, gospod Meserič, ima sedaj besedo. Tamaš, če ti bo spelo, na voljo imaš 10 minut za celotno razpravo. Če ti bo to uspelo, potem res čestitke. Najlepša hvala. Bom poskušal prihraniti vsem skupaj nekoliko časa, glede na to, da je ura že pozna. Naj se najprej zahvalim poročevalcem v senci in kolegom, ki so prispevali veliko število zelo pomembnih predlogov sprememb. O nekaterih bomo seveda spregovorili, ne pa o vseh, ker gre za zelo veliko število predlogov sprememb na splošno in Mm, nekaj besed bo moral prepustiti tudi poročevalcem v senci, seveda. Tako da najlepša hvala za predloge v sprememb in hvala poročevalcem v senci mm, za predlagane pristope k reševanju mm, razlik. Predlagali smo tudi oblikovanje kompromisnih predlogov in se že veselim obravnave kompromisnih predlogov skupaj s poročevalji v senci. Nekaj oziroma več predlogov sprememb eh, predvideva širitev besedila. In kot se verjetno spomnite, sem v uvodnih eh, besedah pri predstavitvi tega poročila pred odborom dejal, da zelo pozdravljam mm, to vrstne predloge, kajti nisem imel priložnosti, da bi se dotaknil čisto vseh razsežnosti zaradi omejitev znakov za posamezno poročilo. Tako da se z večino predlogov spremem strinjam, nekateri bi sicer unesli strukturne težave v samo poročilo, ampak mislim, da bomo to lahko še razreširili. Tako da smo popolnoma enakega mnenja, ko gre za vprašanje revščine z vidika stroškov in nastanitve. Tu gre za kompleksno težavo in ne želimo poenostavljati zadev treba je upoštevati najrazličnejše vidike, vendar pa se tudi podrobno spustiti v posamezne odstavke in zamisli. Večina verjetno ve, da smo popolnoma zavezani načelu subsidiarnosti. Menimo, da tiste težave, ki jih najlažje lahko razrešimo lokalno, moramo razreševati na lokalni ravni globalne težave pa bi morali razreševati na globalni ravni. To velja tudi za vse umestne ravni, tako da bomo upoštevali čisto vse pripombe in predloge sprememb, ki gredo v to smer in mislim, da bomo tu lahko našli razumen kompromis. Prejeli smo tudi čudovite zamisli strani vseh mm, poročevalcev v senci, tako da sedaj sicer ne bi želel navajati seznama vseh teh smiselnih sprememb, ampak um, socialna stanovanja so zelo pomembno vprašanje z vseh vidikov. Tu gre za vprašanje razprozljivosti tovršnih nastanitev, pa tudi za vprašanje kvalitete javnih storitev v sektorju socialnih stanovanj. To je ključno vprašanje v številnih državah članicah potem brezdomstvo. Tudi to je pomembno vprašanje. Z formalno-tehničnega vidika bi morda sicer lahko mm, to vprašanje izpustili iz neposrednega mm, iz neposredne vsebine, ki jo pokriva to poročilo, ampak mislim, da gre tu za res relevantno temo in zelo tanka linija um, razmejuje mm, revščino, torej um, tiste revne osebe in eh, tiste, ki so lasniki nepremičnin. Saj v, v naši državi je tako, tako da mislim, da so to povezani vprašanji. Pri tem bi vas rad opozoril tudi na to, da bi pri nekaterih predlogih sprememb eh, morali spremeniti besedilo spremeniti vrstni red, tako da prosim poročevalce v senci, da so nekoliko potrpežljivi, medtem ko še ugotavljamo, kako bi najbolje razvrstili po vrsti predloge sprememb. Sem pa prepričam, da bomo lahko prišli do smiselne rešitve. Naj se še enkrat zahvalim na tem mestu poročevalcem v senci in kolegom, ki so veliko truda uložili v predloge sprememb. Hvala. Danke schön, dass mit dem Neustrukturieren. Nein, liebscher, hvala težave glede prestrukturiranja besedila, to se mi zdi nekoliko znano, to nekje poznam, da. Sedaj pa Laura Ageja bi morala biti po vrsti tretja, vendar pa mora oditi. Gospoda Rolana in gospoda Gerika pa sprašujem, če bi lahko odstopila prednost kolegici. Ja, Klod bi še vedno želel biti prvi, ampak Laura, izvolite. Per la disponibilità, ma come il collega Jerry, che sono in. Najlepša hvala za besedo. Hvala tudi kolegom, da so pripravni sodelovati. Sem, moram biti prisotna na drugem sestanku, na sestanku delegacije, tako da hvala, da lahko spregovorim že sedaj. Hvala Tamašu za izvršno pripravljeno besedilo. To je zelo pomembna tema. Uh, to je mm, vprašanje, pri katerem mora naš odbor podati zelo jasno sporočilo. Mi smo pripravili predloge sprememb, ki temelijo na podlagi razprav, ki smo jih že imeli o teh vprašanjih. Se pa zelo dobro zavedam, da se je vmes zgodilo marsikaj, tako da bo treba najprej počakati na kompromisne predloge na koncu bomo verjetno lahko sprejeli splošni kompromis. Kar se tiče energetskih stroškov, je to tudi za nas pomembna točka. Bi pa izpostavila še na mm, nujnost, da zagotovimo nastanitev za brezdomce. Vemo, da je to zelo pereče vprašanje. Brezdomstvo zadeva če dalje večje število ljudi v naši družbi. Tako da Izpostavljena je bila tudi zamisel minimalnega dohodka ki, in to zamisel pozdravljamo in upam, da bomo lahko delali m, mm, skupni viziji naproti. Najlepša hvala, Klot Rola. Euh, hvala. Ja, kar veliko predlogov spremembe bilo in hvala lepa poročevalcu za že upravljeno delo in pa delo v prihodnosti. Skratka, bomo naredili vse za to, da pridemo do poročila, s katerim se bomo vsi strinjali in ki bo tudi čim bolj kratko, enako in pa resno. Mojo ilose ne rečem, da smo predložili kar veliko predlogov sprememb, ne bi še na vse to sedaj, kajti to bilo predolgo. Torej, sporočevalko in pa sporočevalce senci smo se pogovarjali o tem. Predvsem bo šlo za to, kako ne se odločimo, na kakšnih stopnjah in pa kateri mehanizmi so najbolj primerni. Treba je poskrbeti za to, da bodo mehanizmi dosegli prave rezultate. To je bistvo. Prav tako sem zadovoljen, da smo razširili področje uporabe. Res je, torej, energetski elementi so za nas zelo, zelo pomembni. Sedaj smo upoštevali še dostop do vode, zdravstveno. Eh, oskrbo in pa tehnologijo ter komunikacije. Pomembno je, da smo to razširili. Želimo pripraviti poročilo, ki bo deležno čim večjega soglasja. No, ne kar tako, ne kar tako, ampak to je zelo, zelo bistveno za nas vse. Zato res potrebujemo čim bolj široko zastavljeno stališče tako v komisiji, um, oziroma tukaj v odboru, kot tudi v celotnem Evropskem parlamentu. In hvala lepa poročevalcu za to delo. Jaz sam si jih tokno pripričal, da tako je. Najlepša hvala. Pa smo našli še nekaj poročevalcev v senci Juta Steinrug. Bo spregovorila v imenu kolegice Kompule Nastri. Hvala. Kolegica danes ne more biti z nami, tako da me je prosila, da se v njenem imenu zahvalim poročevalcu. Uh, treba bilo zagotoviti, da vsaka oseba prejme vsaj minimalni dohodek in da jim imajo vsi na voljo dostojne pogoje za življenje. To velja tudi za izključenost in družbe. Tako da smo tudi to predlagali v predlogih sprememb. Ne gre samo za tiste, ki nimajo prihodkov, temveč tudi za tiste osebe, ki so revni, čeprav delajo. Tudi število teh oseb eh, se če dalje povečuje. Tako da tu gre za veliko skupino ljudi, za mm, kronično bolne, študente, samozaposlene. Mm, in tudi druge skupine prebivalstva, ki jih zadeva energetska revščina. To energetska revščina sedaj zaobjema že 30 odstotkov družbe, tako da je treba sprejeti tako na nacionalni ravni kot na, na ravni Evropske unije ustrezne ukrepe za to, da bi m, mm, odpravili energetsko revščino, kar pomeni, da je treba sprejeti ukrepe za večjo energetsko učinkovitost in tudi tržne ukrepe treba zagotoviti tudi evropsko ukrepanje. Previsoke cene za elektriko in energijo ne smejo privesti do tega, da se bo posameznik odločil med tem, ali si bo privoščil topel obrok ali pa ogrel stanovanje. Tako da je treba sprejeti ukrepe na nacionalnih ravneh in pripraviti tudi pregled dobrih praks. Tako kot kolegi se strinjam, da je pomembno tudi vprašanje zagotavljanja socialnih stanovanj. Vrčevanje ukrepi mm, nikoli ne smejo biti sprejeti na račun zagotavljanja tovrstnih socialnih storitev. Socialna politika je zelo pomembna, najpomembnejši element pri zagotavljanju odpravljanja revščine. Najlepša hvala, Arne Gerke. Ja, še zadnjič, hvala predsednik in eh, hvala mm, poročevalcu. Ko gre za Evropo in eh, pomembnost um, Evropske unije za državljane, je pomembno, da ne govorimo samo o tem, kako, kakšno korist imajo od tega podjetja. Gre tudi za to, da je treba mm, doseči rezultate za družine. Ne smemo preveč opremeniti mm, osebnih proračunov posameznikov spredi gospodinstev tudi mm, naše prizadevanje za postavitev mora iti v to smer. Mm, do revščine pride ne samo zaradi velikih izdatkov v družinah. Mm, otroci so pogosto zelo ogroženi zaradi revščine. Kdor sedaj vzgaja tri ali štiri otroke doma, zagotavlja oziroma prispeva ogromno prispevkov v naše blagajne vendar pa mm, ne prejme zaradi tega nikakršnih eh, izobraževalnih ali socialnih ogolnosti, prav nič. Že več let pa se razpravlja o plači za mm, eh, vzgojo otrok. Ne nadomestilo, ampak pravo plačo, ki jo prejme posameznik zato, ker opravlja družbeno koristno storitev. To je treba upoštevati, sploh glede na to, da se velik del našega prebivalstva sedaj odpravlja v pokoj. Tako da v tem kontekstu lahko podpremo hm, mnenje poročevalca in naprej razpravljamo o teh temah. Hvala. Enrique Calveš. Najlepša hvala, Enrique Calveš. Gracias, señor presidente. Najlepša hvala, predsednik. In najlepša hvala za to razpravo danes popovdan in najlepša hvala poročevalcu za opravljeno delo. To zagotovo ni bilo lahko, glede na veliko število predlogov sprememb, ki so bili podani. Prizadevali si bomo za doseganje kompromisov. Zamisli poslanske skupine Aldem se gibljajo okrog tega, da je treba razširiti našo vizijo glede revščine. Pri socialnih politikah bi se morali osredotočati prav na revščino. Revščina je namreč eh, zelo aktualno vprašanje, ki se je treba lotiti z vidika socialne politike. Seveda pa gre tu tudi za energetska vprašanja. Tako da naša prizadevanja tu so zagotovo zelo pomembna, je pa treba upoštevati še kaj drugega. Naprimer, kakšen je strošek eh, tega, da imaš neko nepremičnino in da vzgajaš družino. Tu gre tudi za druge ukrepe, ki bi jih lahko sprejeli za to, da bi zmanjšali revščino. Lahko bi sprejeli minimalni dohodek, ki bi ga po mm, znesku spreminjali glede mm, na standard posamezne države članice. Spregovoril sem s številnimi eh, ljudmi in pravijo, da imamo veliko kategorij, naprimer kategorije za revščino otrok, kategorije glede energetske revščine in podobno. Zadeve pa niso tako enostavne. Ljudem je treba zagotoviti minimalni dohodek za to, da lahko živijo. To bi lahko izpostavil še marsikater drugi pogled na to vprašanje. Pri vsem skupaj pa je treba revščino obravnavati ne samo kot neko tehnično vprašanje povezano tudi z energetiko. Ne, treba je zauzeti celoviti pristop. Pomembno urodje za to bi bil minimalni prihodek za družine in gospodinstva. Veliko vprašanj ste v poročilu zelo dobro razrešili in pre, pričam sem, da bomo s kompromisnimi predlogi poročil še izboljšali. Kristof. Gospod eh, Kristof Maršal Dobra pa je predstavi, predstavnik komisije, ki lahko spregovori, če želi. Da, želite besedo? Prosim. Ja. Uh, yes, so, uh, well, commission thanks. Hvala za besedo. Komisija se zahvaljuje vsem udeleženim in seveda bi se radi zahvalili za pregled uh, ukrepov za socialno vključevanje v skladu z zadnjim sporočilom. Kar se To se nanaša tudi eh, na vzpostavitev ekonomske in monetarne unije. Pri tem ste opozorili na socialno pravičnost in eh, nove programe za mm, makroekonomsko uravnoteženost. Hvala. Najlepša hvala. To pa je bil eden izmed najkrajših prispevkov v tem odboru. Tako da, hvala. Tako, preden odidete, bi vas rad opozoril, da bo na, v tretjem nadstropju potekal sprejem s koktejli, tako da prosim, da se ga udeležite. Sedaj pa prosim tiste, ki niso koordinatori, eh, da čim hitreje zapustijo dvorano. In sekretarijat eh, je. Mm, sporočil, bi rad podal še informacije glede nadaljnih sestankov. In zdi se mi, da nam če dalje zaostrujejo pogoje dela in želijo, da smo vse hitrejši. Počutim se, kot da sem na treningu. Tako da prosim, da se sedaj poslovite tistim, ki odhajajo, ki jih ne bom več videl, želim lepe praznike in srečen skok v novo leto in um, mirne praznike in okrevanje. Potem pa se vidimo, sedaj pa bo potekala seja koordinatorja do 18.30.